današnjim dnevnim redom. Naslednje srečanje bo jutri, začeli bomo od 9. do 13. in tako dalje. Dnevni red imate uh, dosegljiv.